a las explicaciones de voto. Obrazložitev glasovna šaka, najprej glede poročila Moraes, beseda ima gospod Mastela. Tela no šta, tiene la palabra el señor Hanan. Če ne, potem gospod Hanan. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Ni prvič eh, v tej dvorani, da se mi zdi, da sem nekje ujet v mečosovnem mehurčku, kot da sem padel nazaj v leto 70, 1970, kjer govorimo o uravnavanju cen, omejenih eh, delovnih eh, časih v korporacijah. Lahko samo preberemo, o čem smo glasovali. Tukaj imamo pomoč si Muri, Sloveniji, Heidelberg, drug mašine, nage Nemčija, Vike, Polske automotive, potem Španija, Aragon, potem eh, Comunidad Valenciana v Španiji, Lear in Španija, eh, Cigelski poznan eh, na Polskem. Včasih smo izbirali zmagovalce, zdaj pa podpiramo zgube. In jim eh, ponujamo denar, medtem ko so zgube. Zakaj? Zato, ker je Evropska unija zdaj mehanizem za redistribucijo eh, blaginje manj razvitim. To veste, sami ste bili dober eh, konzervativni vodja v Kataloniji. Poznate principe svobodnega tržnega gospodarstva, zdaj nam smajka denarja in zdaj samo še čakamo, kdaj bodo ljudje ustali kot v Orvelovi eh, drami in se otresli te politike. Hvala lepa, poročilo Grisbek. Besedo ima gospa Morkunajte. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas pademonstravo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Danes je Evropski parlament eh, pokazal jasno stališče pri napredovanju, pri sodelovanju v Južnem Kaukazu. Gre za strateško najpomembno regijo. Litva je imela vedno poseben odnos z Gruzijo, ne samo na državni ravni, naša družba je izrazila veliko podporo tej državi. Upam, da si želi celotna Evropska unija, da se Gruzija pridruži evropski družini. Pozdravljati moramo vsa prizadevanja, ki so bila storjena. Vlajšanje postopka pridobivanja vizumov bo omogočilo ljudem, da spostavljajo kulturne socialne stike z Evropom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 Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ne moremo dovoliti, da se tako velika sredstva zapravljajo. Izboljšati bi morali uporabo eh, sredstev in upravljanje z skladom, skladi vlade tukaj igrajo pomembno vlogo, treba pa je pogledati tudi na čezmejno sodelovanje in zato moramo poenostaviti postopke ter omogočiti več sredstev za izobraževanje. Poleg tega moramo podpreti posodabljanje informacijske tehnologije, kar bo omogočilo boljši dostop do informacij. Hvala lepa, gospod Kajovski. Gospod Pirilo. Grazie. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročevalki lahko samo pritignem in sicer imamo upravljen na različnih ravneh, takšno potrebujemo zato da bodo tudi lokalne skupnosti bolje vključene v pripravo razvojnih ciljev, sploh tam, kjer imamo konvergenčne cilje. Te regije naj bi dobile priložnost rasti in se razvijati in postati konkurenčne na svetovnem trgu za boljšo regionalno politiko, moramo vključiti tiste, ki se resnično razumejo na razmere v lokalnem okolju. To je povezava med teritorijalno kohezijo in več stopenskim, stopenskim upravljanjem. Potrebujemo manj birokracije in poskrbeti moramo za to, da bodo investicije bolj kakovostne. Komisija mora podpreti regije, kar lahko pripelje k temu, da se izognemo napakam iz preteklosti. Hvala lepo. Gospod Mesaroš. Köszönöm, elnök úr. A regionális politika... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, regionalna politika. Mora biti učinkovita in mora biti možno nadzorovati tako, da bi zagotovili večjo socialno varnost evropskih državljanov. Ta predlog, po mojem mnenju, mogoča večje regionalno sodelovanje, kar bo prispevalo k blaginji vseh naših držav ter omogočilo državljanom, da nekaj dobijo iz čezmejnega sodelovanja vsi odeleženci bodo lahko združili svoje moči in dosegli boljše rezultate. Treba je upoštevati tudi regionalno raven pri oblikovanju politike. Sploh, če upoštevamo veliko stopnjo lokalnega prebivalstva, ki je vključeno v razvojne politike. Evropska unija mora zagotoviti ravnovesje med obema stranema. Hvala lepa. Gospod Takula. Arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluan Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospe Manesku, poročevalki za to odlično poročilo. Zelo pomembno je, ko govorimo o regionalni politiki, da govorimo o dobrem upravljanju na tem področju. Dobro upravljanje pa počiva na načelu enakopravnosti sodstva. Gre za to, da ne moremo kar izbirati tist, kaj bi bilo za nas najboljše. Celotna Evropa se mora razvijati na enak način, enakovreden način. In tako se lahko potem izkoristijo pris, eh, najboljše stvari. Če pogledamo sedaj merila za regionalno politiko, ne more tukaj to temeljiti zgolj na BDP-ju. To ni nek trajni, to ni trajno merilo, če pogledamo celotno Evropsko unijo. Imamo nekatera področja, ki so, oziroma območja, ki so slabše poseljena in eh, zato bi morali pri dobrem upravljanju govorili v prvi vrsti zgor o nekem pravičnem in upravičnem razvoju, o dobrej gnjavni politiki. Hvala, gospod Takula. In vuelve a tener la palabra el señor Takula. Gospod Takula ima spet besedo. Stender. arvoisa puhemies vprašanje priseljevanja je zelo aktualno v evropski uniji zato je zelo pomembno da vzpostavimo takšno mrežo uradnikov razviti moramo evropsko unijo ki bo tudi na tem področju zagotavljala enake možnosti. Nažalost smo sedaj bili priča številnim nesrečnim primerom in uh, veliko krat nismo uspeli pomagati priseljencem. Poleg tega tudi priseljenci niso vedno bili pripravljeni vedno sprejeti temeljnih načel Evropske unije. Zato moramo še tako obdeti na temi, tih temeljnih načeljih, na katerih temelji Evropska unija. To mora prevladati demokracija, človekove pravice, svoboda izražanja. To moramo obraniti takrat, kadar ustvarjamo takšne mreže uradnikov za zvezo. Potrebujemo posebno uh, tudi etično podlago, na kateri bo to temeljilo, tudi takrat, ko gre za ravnanje z priseljenci, tako da se bodo oni lažje v, v, tudi vzpostavili v Evropski uniji. Hvala lepa poročilo Matjuje. Gospod Mastela je v dvorani. Ga ni. gospa Fermen tudi ni poročilo Jimenez Beseril in Romero Lopez. Prvega govornika nima, potem imamo pisno obrazložitev gospod Českovo. Mr. Roder. Mr. Oh. No. Roder pane predsedujoči eh, ja bih se htjela vyjádřit k hlasování o Hvala, gospod predsedujoči. Razložila bi svoj glas glede Evropske odredbe o zaščiti. Gre za zelo pomembno orodje. In sočustvujem z ženskami, ki potrebujejo naso zaščito, ker jih preganjajo. Zato obžalujem, da besedilo, o katerem smo glasovali, ne temelji na uh, eh, ostrezni pravni osnovi. Še vedno lahko izboljšamo besedilo tako, da bi izpolnili obljube, ki izhajajo iz tega besedila. Sama sem se vzdržala, gospod Českova, gospod Roli. Iskal sem vas na vašem sedežu, pa vas nisem videl. Zdaj pa imate besedo. Želel sem samo povedati, da moj eh, glasovalni aparat ni deloval pri glasovanju o Evropski odredbi o zaščiti. Bi pa glasoval za, ker je to zelo pomembna zadeva in pomembno je, da je parlament sprejel predlog Evropske odredbe o zaščiti gre za vzajemno priznavanje sodnih odločb, ki predstavlja temeljni pogoj na področju eh, varnosti prvice in prava. Izvršna država zdaj ima pravno osnovo, da prizna odločbo, ki je bila prej sprejeta v drugi državi. To je potrebno za zaščito odločbo pred nasiljem nad ženskami in drugimi oblikami nasilja pomemben korak, ki omogoči žrtvam, da ostanejo in bivajo tam, kjer želijo znotraj Evropske unije. S tem tudi zagotavljajo pravico gibanja. Poročilo Bauer. Beseda, to gre gospod Tot. mr president human trafficking is uh, a Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trgovina z ljudmi je zelo resna zadeva. Od 98. leta smo veliko ljudi rešili eh, na severnem Irsko, na severnem Irskem iz suženstva 25. 2009 vendar ni prišlo do obsodbe nikogar za trgovino z eh, ljudmi, gre za suženstvo, gre za resen zločin in kršenje temeljnih človekovih pravic. Mnoge ženske, ki jih rešujemo v severni eh, Irski, prihajajo iz daljnega vzhodja, z daljnega vzhoda, kjer imamo kriminalne bande, ki ogromno zaslužijo, na račun teh držav, ki jih izkoriščajo za delo in spolno izkoriščanje. Verjamem, da je to področje, kjer lahko zagotovimo sodelovanje med nacionalnimi policijskimi organi. Eh, zdržala sem se pri končnem glasovanju zaradi tega, ker res ker verjamem, da gre za zadevo, s katero se morajo okvarjati države članice. Gospod Takola. Arvoisa puhemies, kun puhumme... Gospod predsedujoči, ko govorimo o ravnanju z ljudmi, je to eno izmed najhujših vprašanj, najhujših groženj za Evropsko unijo. To moramo priznati priznati tudi vse probleme, ki jih to povzroča, čeprav se veliko krat skrivamo za iluzijo, da so te stvari že rešene. Nažalost, temu ni tako. Bdeti moramo na tem, tako da bo vsak lahko živel in iz, celoti izkoristil svoje temeljne pravice. Govorimo o trgovanju z ljudmi, kot da bi to bilo nekaj človeškega, ampak to je res nekaj grozljivega, strašnega. Ljudem odzamemo njihovo človeško dostojanstvo in najbolj so tukaj ogrožene ženske in otroci. Tukaj gre za prostitucijo, trgovanje z človeškimi organi, udi. Vse to je vključeno v to trgovino z ljudmi. Zato bi se morali odzvati na to, tako da na ozemlju Evropske unije a, bi lahko dokončno končali s tem ravnanjem, poniževalnim ravnanjem, tako da bo vsak imel možnost, da živi dostojno življenje. Hvala, gospod Zaborski podprla sem to direktivo kajti trgovanje z ljudmi odvzame ljudem svobodo vesela sem da imamo to novo direktivo ki tudi določa pravila za države kako bi okrepili zakonodajo Vsaka oblika trgovanja pomeni, da vam potrebujemo nekoga, ki kupi. Tiste pa so veliko krat bogati ljudje iz demokratičnih držav, veliko krat naši sosedje. Poročilo se osredotoča tudi na žrtve, ampak pri tem moramo biti pozorni in ne izgubiti spred oči tistega, kar je pomembno, torej preprečiti tistim, ki so zelo ranljivi, da postanejo žrtve. Osredotočiti se moramo na mlade učitelje, šole. Okrepiti je treba zlasti preventivo in to je povezano tudi s popraševanjem. Hvala lepa, gospa Zaborska. Sedaj poročilo Grizbek. Gospa Rozuli. Prezident, jo je chiesto la parola proprio. Hvala. Prosila sem za besedo. Za poročilo o trgovanju z ljudmi. Lahko prosim ponovite kaj ste rekli. Ja, prosila sem za besedo glede poročila trgovina z ljudmi, poročilo Bauer Head. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales. Eh, ja, sem mislil, da gre za sporazum o ponovnem sprejemu. Niste želeli o tem govoriti. Dobro, se opravičujem. Izvolite, lahko pojasnite svoje glasovanje glede poročila Bauer. Hvala. Zelo prijazni ste, kot vedno. Glasovala sem za to poročilo Bauerhead, kajti boj proti trgovanju z ljudmi je nekaj, kar mora biti prioriteta. Ta pojav uh, ima zelo zaskrbljujoče razsežnosti, postane lahko sodobna oblika suženstva. Napade zlasti šibke dele družbe, ženske, otroke in izkoriščajo za najslabše oblike prostitucije, služenstvo in pornografijo. Ta pojav vključuje milijone žrtev po vsem svetu, 500 tisoč samo v Evropi. Izkoristiti. Kdo izkorišča ta pojav? Kazenske, eh, eh, kriminalne združbe, ki izkoriščajo ljudi kot neko blago. Kot je podarjeno v poročilu, moramo izvajati aktivnosti v tistih državah, odkudar prihajajo ljudi in uh, eh, odkudar so te žrtve. Rešitve lahko najdemo zgolj z nekimi skupnimi prizadevanji, tako da bomo povečali ozaveščenost in da bomo pomagali žrtvam. Poleg vsega tega pa se moramo boriti proti globokim vzrokom tega pojava, pomagati torej tistim državam, ki so petene, da bodo razvile strezno zakonodajo in preprečile vsako obliko služenstva. Hvala. Mr. Deva. Gospod Deva, na katero poročilo želite govoriti? Na katero? Mikrofon za gospoda. Yesterday by ah, email. Ah, Grisbeck. Za poročilo Grisbeck. Dobro. Ok. Vamos a pasar entonces al informe Grisbeck. Dobro, pa nadaljujemo s poročilom Grizbek. Najprej. Gospod Ja ima besedo, potem pa vi, Deva. Hvala lepa, gospod eh, predzadujoči. Veseli me, da danes ne glasujem samo o sporozumem Evropsko unijo in eh, Gruzijo o olajšanju vizovskega režima, ampak eh, tudi o sporozumem Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb ki prebivajo brez dovoljenja. Mislim, da to sodi tudi zraven, da se ne ukvarjamo samo z lepimi zadevami, ampak tudi s kritičnimi stvarmi. Prav tako menim, da kot Evropski parlament eh, lahko čez eno leto dobimo neko mestno poročilo o tem, kako se izvaja ta sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo in kakšne učinke ima. Želim pa si tudi, da Evropski parlament eh, že v začetku sodeluje pri pogajanjih. Hvala. Barbara. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Deva. Mikrofon. Hvala. Želel sem pojasniti, zakaj smo se v moji skupini vzdržali pri poročilo o hm, hitrem odzivu. Namreč veliko krat je prišlo v zadnjih letih do tega, da do tega, da moramo povečati učinkovitost odzivanja v primeru katastrof. In seveda številne stvari so v tem poročilu zelo kakovostne. Ne morem pa se strinjati s tem, da bi imeli neko novo enoto uh, za ravnanje v takšnih primerih, kadar gre za te men, men, uh, humanitarne kapaci, uh, katastrofe. To namreč. Uh, lahko izvajamo tudi znotraj že obstoječih mehanizem, kot je mehanizem skupnosti eh, na področju civilne zaščite. Pomembno je, da imamo eh, učinkovit odziv na takšne humanitarne katastrofe, ampak pomembno je pa tudi, da nismo mi edini, ki se odzovemo. Osredotočiti se moramo na to, da bomo izboljšali svoj odziv, ampak hkrati pa tudi na to, da bomo okrepili kapaciteto držav v razvoju in pa tudi regij, podregijskih, Eh, zmogljivosti v prizadetih območjih, tako da bomo to storili skupaj kot mednarodna skupnost. Sicer bomo vedno mi opravili vse težko delo, oni pa nič. Hvala. I must tell you, Hvala, moram vam povedati, gospod Deva, da dejansko niste imeli pravice govoriti o tem, kaj te v tej točki smo nismo imeli razprave. Ampak kakorkoli. Sedaj ste to storili, Dobro, pač smo tako naredili. Sedaj pa še poročilo Luhan. Gospod Kalinovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Wielu ob... Hvala lepa. Številni državljani v EU se ne zavedajo dejstva, kako pomembna je kohezijska politika za razvoj regij in držav članic. ideja, ki podpira to politiko, je. To, da zagotovimo regijam in državam članicam dostop do izobraževanja, energije ter vseh ostalih verov. Ideja kohezije je zelo pomembna, zato bi morali podpreti vsa prizadevanja, za boljše upravljanje sredstev. Še zlasti, da bi učinki kohezijske politike bili kar najbolje sprejeti in občutni tudi na lokalni ravni, zlasti na podeželju. Zato tudi to podpiram. Hvala lepa, gospod Kalinovski. Gospod Nikolašik. Uh, pán predseda, ja hovorím ku správe Luhan. Gospod predsedujoči, govorim o poročilu Luhan, torej zadnje poročilo na tem dnevnem redu. Konkurenčnost in kohezija sta dva elementa, ki se med seboj ne podpirata, ampak konkurenčnost Evropske unije pa lahko dosežemo le, če upoštevamo, da eh, uh, gospodarska rast bo bolj vzdržna. Veliko krat potrebujemo sofinanciranje iz strukturnih skladov, to se je veliko krat izkazalo za dobro, rad bi povdaril, to, da moramo izboljšati infrastrukturo. Kaj ti? Na takšen način bomo tudi vključili tuje naložbe v številnih regijah, to potem tudi prispeva gospodarskemu razvoju, ampak politika na področju kohezije pa je bila dobra tudi v času finančne krize. Pokazala se je zelo, zelo učinkovit instrument za boj proti učinkom. Eh, finančne krize. Izboljšati moramo konkurenčnost evropskih regij in to je močno povezano tudi z zaposlenostjo, s, eh, s strokovnostjo delovne sile in dostopom do javnih storitev. Podpora socialni koheziji je ključ do splošne kom pristo, eh, kompetentnosti in konkurenčnosti. Hvala, gospod Mikolašik. S tem smo zaključili razlago glasov in sedaj bomo prekinili zasedanje do treh. Hvala.